Danes imamo na dnevnem redu razpravo o četr, štirih eh, poročilih, ki se nanašajo na pomorski promet in najprej dajem besedo poročevalcev, najprej poročevalcev De Grande Spasqualo za štiri minute. Izvolite. Gracias, señor presidente. Hvala, gospod predsedajoči, gospod podpredsednik komisije, gospod Tajani, gospe in gospodje. Danes zaključujem.